si v dvorani. Eh, nama z gospodom Kelijem želim eh, dober tek. Hvala tudi vsem kolegom in tolmačem za današnje delo. Vse je začasno prekinjeno.